da smo od komisije prejeli, eh, potem ko smo razdelili osnutek dnevnega reda, eh, dve točki in sicer um, humanitarno pomoč za Venezuelo in za Ugando, za katere nas komisija prosi, naj jih podnujno obravnavamo in tako sva se s poročevalcem dogovorila, da jih bomo vključili na današnji dnevni red. Vendar pa bomo o teh dveh točkah glasovali samo, če bomo imeli za to dovolj časa. Saj imamo pred seboj danes zelo naporno in dolgo glasovanje. V prihodnosti pa prosim komisijo, da nam predloge eh, oziroma točke, ki jih ima za nujne, eh, posreduje bolj vnaprej, zato da se bomo lahko primerneje organizirali. Hvala. Rad bi vam tudi povedal, da so odločitve koordinatorjev se sestanka z dne 9. oktober vključene v dosjede za današnji sestanek v MAPO in če ni pripomp na nje, smatram, da. Eh, je to sprejeto. Dobili ste tudi um, zapisnik sestanka z dne 13. in 14. oktober in 27. septembra in če ni pripomp na te zapisnike, so zapisniki sprejeti. No, zdaj pa lahko nadaljujemo z glasovanjem. Vsi veste, da gre za zelo pomembno temo in sicer imamo najprej umestno poročilo o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021 do 2027, kar je dokaj nova praksa glasovali bomo o delu, ki so ga v zelo dolgem obdobju pripravili poročevalci, predvsem poročevalca pod vodstvom Jana Olbrihta in Izabel Toma. Eh, in eh, kar se tiče lastnih virov, pa še Januš Levandovski in Žerard Depre, ki so tesno sodelovali tudi s poročevalci v Senci, koordinatorji iz političnih skupin in tudi s številnimi pripravljalci mnen, eh, ter tako pripravili stališče s številkami Evropskega parlamenta in to od programa do programa. In tudi to je dokaj novo. E, to je torej položaj oziroma stališče, na podlagi katerega bomo lahko se pogajali s svetom, če se bo svet seveda želel za nami pogovarjati. To umestno poročilo e, bo vključevalo celo vrsto predlogov sprememb, natančnih predlogov v zvezi z večletnim finančnim okvirom in medinstitucionalnim sporazumom, pomeni neke vrste skoraj da zakonodajno stališče Evropskega parlamenta za to, da se bo ta lahko čim bolj konstruktivno vključil v eh, pogajanja o prihodnjem finančnem okviru. Naj povem, da so številke, ki so vključene v to umestno poročilo, številke, ki bodo imele neposreden učinek o, na mnenja, o katerih bomo glasovali takoj zatem. Uh, Eh, konferenca predsednikov je na pobudo odbora Buč eh, povabila vse eh, predsednike v parlamentu naj v svoje programe vključijo številke v skladu s številkami iz tega poročila in iz mnenj. Kompromisni predlog in drugi predlogi so torej vključeni v glasovalni seznam. Tako. To so dodatna pojasnila, ki sem vam jih želel podati in sedaj, ko ste z njimi seznanjeni, mislim, da lahko glasujemo oziroma Izabel Toma. Ja, nikar ne vas ne skrbi, eh, ne želim besede vzeti s poročilom, samo sporočam, da sem pozabila svojo glasovalno kartico. No, in to prav za to zgodovinsko glasovanje. Eh, ja, res hvala kolegom, hvala. No, in glede na to, da, gre, da že govorimo o glasovalnih karticah, prosim, da ustavite vaše glasovalne kartice v naprave, zato da preverimo, če delujejo. Glasujemo. Petindvajset kartic je bilo ustavljenih, štiriindvajset glasov oddanih. Eh, med njimi ni Izabel Toma, zato ker nima kartice. Ne vem, kdo je torej petindvajseti. In zato prosim vse tiste, ki ste ustavili kartice v napravo, da glasujete. In naj povem, da eden in to nisem jaz. Oha, no, zdaj pa smo. Konec glasovanja. Tako, zdaj pa glasujemo. Kompromisni predlog ena. Oziroma, a, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 24 odpade, kompromisni predlog B. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog C, za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma številka 39. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog D, za, proti, vzdržani, sprijeto kompromisni predlog E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog F za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 65 za, proti, vzdržani sprejeto. 66. Prvi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del. Za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno 16 proti 10. Glas gospe Toma je preštet. A imate kartico? Krasno. Glasovali smo o 66, zdaj pa 68 za, proti, sprijeto. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog G. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. Kompromisni predlog H za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog oseminsedemdeset, eh, sprejeto. Amandma petinosemdeset za, zavrnjeno. Šestinosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedeminosemdeset za proti, vzdržani zavrnjeno, 88 za proti, vzdrž, zavrnjeno. Kompromisni predlog I za proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 126 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 128 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 130 za proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 129 za, o, ne, odpade, 132 torej za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog k, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog L za, proti, Proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 150 za, proti, vzdržani, sprijeto. 151 odpade, 152 odpade ravno tako, 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 155 odpade. Eh, umaknjen, 157 za proti vzdržani zavrnjeno, 158 za proti vzdržani zavrnjeno, 159 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog M za proti vzdržani sprijeto. Amandma 161 za proti vzdržani zavrnjeno, 162 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 163 za proti vzdržani, zavrnjeno. 164 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. 165 za proti vzdržani sprejeto. 163 za proti vzdržani sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 173 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog N za proti vzdržani sprejeto. Amandma 174 je omaknjen. Kompromisni predlog O za proti vzdržani sprejeto. Amandma 175 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno 176 za proti vzdržani zavrnjeno kompromisni predlog p za proti vzdržani sprejeto Končali smo s predlogi sprememb, ki zadevajo večletni finančni okvir, sedaj pa gremo k delu, ki zadeva lastna sredstva in sicer kompromisni predlog Q za proti vzdržani sprejeto sprijeto. Amandma 185 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog R za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog S za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog T za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog U za, proti, vzdržani, sprijeto sprejeto. Kompromisni predlog V za proti vzdržani sprejeto. Amadma 204 za proti vzdržani zavrnjeno. Amadma 205 za proti vzdržani zavrnjeno. 206 za proti vzdržani zavrnjeno. 207 za proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno, 208 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog, dvojni ve, za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 216 za, proti, vzdržani, sprijeto. Na to imamo tri predloge sprememb, ki imajo mm, isto vsebino eh, za, proti, vzdržani, sprijeto. 217 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 218 za, proti, vzdržani, sprijeto. Vračamo se k delu večletni finančni okvir uvodne izjave, kompromisni predlog X za proti vzdržani sprijeto. Amandma številka šest za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma sedem za proti vzdržani sprijeto. Amandma osem za Aha, ta odpade. Kdo je proti? Amedmaju 8, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog Y, za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa členi, ki zadevajo regulativo, 237 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In na to imamo celo vrsto sprememb, s katerimi se ta regulativa dopolnjuje oziroma spreminja, najprej sprememba 14 eh, eh, za proti vzdržani sprijeto. Amandma 238 za proti vzdržani zavrnjeno, sprememba 15 za proti vzdržani sprijeto, sprememba 16 za proti vzdržani sprijeto. Amandma 241 za proti vzdržani zavrnjeno, 242 za proti vzdržani sprijeto vzdržani, zavrnjeno 243 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprememba 17 za, proti, vzdržani, sprijeto. Ema 244 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprememba 18 za, proti, vzdržani, sprijeto. Ema 245 za, proti, vzdržani, a, odpadel je. 246, ravno tako, 247 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprememba številka 19 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprijeto. 248 odpade, ravno tako 249 in 250, zdaj pa 251 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 252 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Sprememba številka 20. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 253 odpade, sprememba 21 za, proti, vzdržani, sprijeto. Sprememba 22 za, proti, vzdržani, sprijeto. 254 odpade, sprememba 23 za, proti, vzdržani, sprijeto sprejeto, 255 odpade, sprememba 24 za, proti vzdržani sprejeto, 256 odpade, 257 tudi, 258 zdaj za, proti vzdržani sprejeto, sprememba 25 je umaknjena, 259 za, aha, tudi ta pade. Sprememba 26 za, proti vzdržani, sprijeto. Amandma 260 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sprememba 27 za. Torej številka 27 za, proti vzdržani, sprijeto. Sprememba 28 za, proti vzdržani, sprijeto. Sprememba 28 za, proti vzdržani, sprijeto.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 kompromisni predlog z za proti vzdržani sprejeto. Sprememba 36 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog AA za proti vzdržani sprejeto. Sprememba 39 za proti vzdržani sprejeto. 40 za proti vzdržani sprejeto. 41 za proti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 Amadma 273 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Sprememba številka 1 za proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 219 je odpadel, sprememba številka 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 220 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Sprememba številka 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. 221, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Številka 5, za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 6, za, proti, vzdržani, sprejeto. 222 odpade, sprememba številka 7 za, proti, zdržani, sprijeto. Amandma 223 za, proti, vzdržani, sprememba 8 za, proti, vzdržani, sprijeto. 224 odpade, 225 ravno tako, 228 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 229 in 230 sta identična, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprememba številka 9, za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog AC, za, proti, vzdržani, sprijeto. Sprijeto. Sprememba številka 11 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog AD za proti vzdržani sprejeto. Sprememba številka 12 za proti vzdržani sprejeto. AFKO sprememba številka 4 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 236 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Sprememba številka 13 je omaknjena. Zdaj pa smo pri predlogih za medinstitucionalni dogovor. Sprememba 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 274 odpade. 275 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprememba številka 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 276 odpade, 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 277 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprememba številka 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Sprememba številka 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprememba številka 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprememba številka 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 278 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprememba 54 je odpadla, sprememba 55 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, šestinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto devetinsedemdeset odpade, dvesto osemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dvesto enainosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dvesto dvainosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dvesto triinosemdeset za proti, vzdržani, zavrnjeno, 284 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 285 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sprememba 57 za, proti, vzdržani, sprejeto, 286 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sprememba 58 za, proti, vzdržani, sprejeto, sprememba 59 za, proti, vzdržani, sprejeto, sprememba 59 za, proti, vzdržani, sprejeto,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 In tako lahko zdaj gremo kar h koncu, ker glede na to, da gre za predloge, so bili vsi dopustni predlogi sprememb vključeni v kompromisni predlog spremembe. In tako lahko zdaj glasujemo o celotnem besedilu umestnega poročila vsega tako kot smo ga dopolnili in popravili. E, glasujemo poimensko, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 25 za, 5 proti in ni vzdržanih glasov. S tem ploskanjem smo izrazili čestitke našim štirim poročevalcem in tudi poročevalcem v senci. In s tem smo dobili jasen mandat, zdaj pa moramo prepričati še svet. Ampak to je vsekakor zelo pomembna etapa. In zdaj, ko imamo določene zneske od programa do programa, imamo tudi zelo jasno in natančno zastavljeno podlago za pogajanja. Zdaj pa uh, imamo glasovanje o poročilu Eider Gardia Sabal in sicer o, o dejavnostih Evropske investicijske banke, amadva številka ena z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto, amadva številka dve za proti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 sprejeto, številka 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka 9 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, amadma je številka 9 za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko, glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 15 proti 14. In en vzdržan glas. Amandma številka 11. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma številka 12. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma številka 13. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog B. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sprijeto. Amandma 14 je umaknjen. Kompromisni predlog C. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Amandma številka 19. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 20. Za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili kompromisni predlog. Ne, oprostite, se popravlja predsednik amandma 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 18 proti 11. 21 za proti. Ali bi to še enkrat preverili. Eh, kdo je za 21 proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 22 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 23 za, proti, elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 19 proti 11. To je bil amadma 23. Zdaj pa amadma 24. Kdo je za? Proti. Zdržani sprijeto. 25 za. Proti. Zdržani sprijeto. 26 za. Proti. Zdržani sprijeto. 27 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 28 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 29 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 30 za. Proti. To bom preverili. Amandma 30. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja zavrnjeno. 16 proti 13. Amadma številka 30 za. Ne, 31 se upravičuje predsedujoči, 31 za proti vzdržani. Eh, sprejeto in sedaj glasujemo o celotnem besedilu, poimensko glasujemo. konec glasovanja. Sprijeto. 24 za, 4 proti, 2 vzdržana glasova in čestitke Eider. Zdaj pa bomo glasovali o poročilu našega kolega Görensa in sicer o diferencirani integraciji, amedma številka 1 za, proti, vzdržani. To ni prav jasno. Torej, glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. Sprejeto 23 za, 6 proti. Amandma številka 2 za, proti, vzdržani. Sprejeto 4 za, proti, vzdržani. Proti, vzdržani sprejeto. Ampak vseeno, kar dvigujte roke, ne obotavljajte se. Amandma številka 5 in amandma številka 6, identična sta, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 5 in amandma številka 6, oprostite, bomo preverili to glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. E, ja, ampak res masivno je sprejet. Tako da res mi boste naredili uslugo, če boste dvigovali roke. Zdaj pa amandma je 7 in 8 identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj glasujemo o celotnem besedilu, tako kot smo ga ravno kar dopolnili, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. In čestitke Šarlu Körensu. Zdaj pa glasujemo o mnenjih, o različnih finančnih programih in tukaj bi želel podati pojasnilo oziroma priporočilo. Več pre, kompromisnih predlogov sprememb je bilo sprejetih v okviru umestnega poročila o večletnem finančnem okviru in sicer v zvezi s cilji, z okoljskimi cilji in ki pravijo približno tako. 25% of expenditure over the MFF, the MFF 2021-2027 period and 30% as soon as possible at the latest by 2027. Il y a donc deux niveaux. Torej, imamo dva nivoja. Globalni cilj, zastavljen za sedemletno obdobje, z dosego vsaj 27% in letni cilj, eh, za dosego 30% vsaj, ampak najkasneje do leta 2027. Torej, prvotno besedilo je govorilo o globalnem cilju 30 odstotkov in to bi bilo v nasprotju z umestnim poročilom, ki smo ga ravno kar izglasovali. Več poročevalcev in avtorjev poročila je že vključilo ustni predlog spremembe, zato da bi se ta eh, dogovorjena formulacija upoštevala tudi v umestnem uh, poročilu. gre pa za program Life, amandmaja ena in devet, potem Ehm, še en program in na to še Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Torej vsi ti amadmaji so amadmaji gospe Jatenmake, ki je žal danes ni tukaj. Ampak, če nimate pripomp na to, kar sem ravno kar povedal, bi za to, da bo vse koherentno potekalo med glasovanjem o teh amadmajih v naslednjih minutah, predlagal, da upoštevamo ustni predlog spremembe. Um, o okolju s tem besedilom. EU budget expenditures supporting climate objectives over the, the MFF 2021-2027 period and an annual target of 30% as soon as possible and at the latest by 2027. Sommes-nous d'accord sur cette façon de procéder? Oui. Ali se strinjamo s tem načinom dela? Da.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 18 glasov za, 12 proti. Amandma 24. In odpade, v bistvu oba bloka sedaj odpadeta in gremo k amandmaju 32 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma številka 9. In amandma številka 1. In eh, tu se spet navežemo na amantma o okolju za proti vzdržanje in sprijeto. Zdaj pa pri, smo pri uvodnih izjavah, amantma številka 10 za proti vzdržanje zavrnjeno, 11 za proti vzdržanje zavrnjeno, 12 za proti vzdržanje zavrnjeno, 13 za proti vzdržanje zavrnjeno vzdržani, sprejeto 14 za proti. To bomo preverili. 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 20 za, 10 proti. Imamo dva številka 15 za, proti. Vzdržani sprijeto. 16 za, proti. Vzdržani sprijeto. 17 je umaknjen. Amandma. Gremo na 19. Amandma 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 21 za. Aha, tako, torej ta odpade. Amandma 21 za. In v bistvu gremo na končno glasovanje. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 26 glasov za, 2 proti, čestitke gospe Jeten Maki. Sedaj pa poročilo gospoda Lamasura. Evropski sklad za obrambo. Amendma številka 44 za proti, vzdržani zavrnjeno. Amendma 45 v dveh delih, prvi del za proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del za proti, vzdržani zavrnjeno amandma 46 za proti, vzdržani sprejeto. 47 odpade, 48 za proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma številka 2 za proti, vzdržani sprejeto. 49 odpade, amandma številka 3 za proti, vzdržani sprejeto. 50 odpade, 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 odpade, 53 odpade. ne se upravičuje predsedujoči, glasovali bomo o amandmaju 52 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Zdaj pa amandma 53 za, proti, vzdržani, sprijeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. 55 za, proti, vzdržani, sprijeto. 56 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma številka 6 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Amandma številka 6 za. konec glasovanja. 18 za, 10 proti, en vzdržan glas. Amandma številka 6 je sprejet. 57 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani sprejeto. 60 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, sprijeto. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, to bomo preverili elektronsko. 67, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno, 17 glasov proti, 12 za. 68 za, proti, vzdržani, sprijeto. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprijeto. 71 za, proti, vzdržani. To bomo preverili, zato ker se vse roke ne dvignejo. 71 za, glasujemo. 71 za. Konec glasovanja. Sprijeto 17 za 12 proti. Um, 70 za proti, vzdržani sprijeto, oziroma 8 za. Prosim, dvigujte roke. Amandma številka 8 za proti. Vse roke se niso dvignile tako da žal se ne bomo izognili elektronskemu glasovanju, amandmaju številka 8 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17 za 11 proti amandma, 72 za proti vzdržani, zavrnjeno 9 za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Ampak res bi mi naredili uslugo, če bi dvigali roke za ali proti, ampak dvignite jih, devet za, proti, vzdržani, sprijeto, dvadeset za. Glasovanje o amandmaju številka 9 moramo preveriti. Glasujemo. 9. Hvala. Konec glasovanja. Amandma številka 10 za, proti, vzdržani, sprijeto. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, sprijeto. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti proti, vzdržani zavrnjeno 77 za, proti, vzdržani zavrnjeno 78 za, proti, vzdržani zavrnjeno 79 za, proti, vzdržani sprijeto 12 za, proti, vzdržani sprijeto 80 za, proti, vzdržani zavrnjeno 79 za, proti, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, zavrnjeno. 82 za, proti, zavrnjeno. 83 za, proti, sprejeto uh, uvodne izjave številka 15 za proti vzdržani sprijeto. Amendma številka 16 v dveh delih, prvi del za proti vzdržani zavrnjeno, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. Amendma številka 17 za proti vzdržani zavrnjeno. Amendma številka 18 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 19, za, proti, vzdržani, sprijeto. 20 v dveh delih, prvi del, za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprijeto. 21, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22, za, proti, vzdržani, sprijeto vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Oprostite, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 31 za, proti, Vzdržani sprijeto. 32 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. 33 za, proti. Vzdržani, to ni prav jasno. 33 elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 18 glasov proti 9, to je bil 33, 34 za proti vzdržani zavrnjeno, 35 za. za proti vzdržani zavrnjeno 36 za proti vzdržani zavrnjeno sedemintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, osemintrideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka ena za, proti, sprejeto. Amandma devetintrideset in štirideset z ustnim predlogom spremembe poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Enainštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 43 za, proti, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 22 glasov za, 5 glasov proti. Čestitke kolegu Lamasurju. In zdaj nadaljujemo z nadzorom na mejah poročilo gospe Holmajer. Glasovanje v svežnju za proti vzdržani sprejeto razumem pa 31. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Razumem pa 32. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, 10, 11, 12, 13, glasovanje v svežnju. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog so membe 40 za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno. Niste vsi dvigovali rok, tako da bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Skrutin je klub. Approuvé par 16 voix contre 10 et une abstention. 16 proti 10, 1 vzdržani glas, 41 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 ne bomo glasovali, 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, Najprej bomo preverili 46 elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 15 proti 12. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prosim, dvigujte roke. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 53 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štirindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Petindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 26 za, proti, vzdržani, sprejeto 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 28 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 6 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem besedilu in sicer po imensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 23 za, 2 proti, 2 vzdržana glasova, čestitamo Moniki Holmajer. Sedaj pa poročilo Đorđasa Kirkosa. Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole. 5 za proti vzdržani sprejeto, prosimo jih 20 za proti vzdržani zavrnjeno, 21 za proti vzdržani zavrnjeno, 6, 7, 8, 9, 10, 12 in ena. Glasovanje v svežnju za, proti, vzdržani. Mislim, da je to bilo sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti vzdržanju sprejeto, 14 je bil umaknjen, 22 pravi predsedujoči, 2 se popravlja predsedujoči za, proti vzdržanju sprejeto, 15 za, proti vzdržanju. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Tout le monde a voté. Le... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 za. Uh, predlog spremembe 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani sprejeto, 16 za proti vzdržani zavrnjeno, 17 za proti vzdržani zavrnjeno, 18 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno, 19 za 8 predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa v tako spomenjenem besedilu in sicer poimensko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 za 2 proti in en vzdržani glas. Sedaj pa poročilo Glonik Maran, Evropski socialni sklad plus. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, 42 je bil umaknjen, 43 za proti vzdržani, sprejeto, 44 za proti vzdržani, sprejeto, 45 za proti vzdržani, sprejeto, 46 za proti vzdržani, sprejeto kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Prelazimo B9, prvi del je pokrit za kompromisom ena, tako da pravzaprav glasujemo samo o drugem delu za, proti, proti, Ja, vem, da ste že utrujeni. Glasovanje je dolgo, ampak prosim, dvigujte roke. Kdo je za drugi del proti, vzdržani, zavrnjeno? 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No, ampak bomo to preverili elektronsko. 52 lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 proti 8 za. Prosim, dvigujte roke. 53 z vsem predlogom spremembe za. Proti. Niste dvigovali rok. Torej, 53 z vsem predlogom spremembe. Glasujemo elektronsko. Od 53. Skrutaj klo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 proti 20, 12 za. Predlog spremembe 13 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 54 za. Gospod Tomaž, ali želite besedo? No, exprimer, alors... Ne, ne želite besede. Še vedno smo pri 54. Ta je brezpredmeten. Bon. Alors, comme, comme le 53 était un... À vote électronique. Torej, pri 53 smo imeli elektronsko glasovanje. Še enkrat bomo glasovali elektronsko 53. Lahko glasujete. Merci. Sur le 53, le scrutin est clos. Konec glasovanja o 53. Tolmači ne slišimo, kaj pravi predsedujoči. Sprejeto 24 za, en vzdržani glas, 4 glasovi proti. 13 za, proti, vzdržani, mislim, da je to zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani. To ni bilo jasno. Preverjamo elektronsko. 58 lahko glasujete. Skratka, klub. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 proti 14 za. 14. Predlog spremembe 14 z ustnim predlogom spremembe za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 59 za.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 Konec glasovanja. Sprejeto. 22 za, 5 proti, 1 vzdržani glas. 59, ki je združljiv za 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 65 za, proti, vzdržani, sprejeto, 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 69 je bil umaknjen, 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodne izjave. Predlog službe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog službe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, 2 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto, predvsem v štiri za, proti, vzdržani. Sprejeto, predvsem v šestnaest za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, sedemnaest za, proti, vzdržani. Sprejeto, osemnaest za, proti, bomo to preverili elektronsko, predvsem v osemnaest, glasujemo elektronsko. Gospod Ajklu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 proti 10 za. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 23 za. In 24, ker sta identična, se popravlja predsedujoči. Za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto 15 za, 13 proti. 21, računamo 26 za, proti vzdržani zavrnjeno, 27 za, proti vzdržani zavrnjeno, 28 za in 29 identična sta za, proti vzdržani zavrnjeno, 30 za ustnim predlogom spremembe. morali bomo preveriti seznam glasovanja. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za osim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti vzdržani sprejeto, 35 in 36, da bomo glasovali, 37, ustni predlog spremembe. Za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto, 7 za, proti vzdržani sprejeto. glasujemo o tako spremenjenem mnenju in sicer poimensko. Lahko glasujete. Škotaj klub. A... Konec glasovanja. Sprejeto 24 za, 3 proti in en vzdržan glas. Čestitamo. Gospe Gluanik Moran. Sedaj pa poročilo gospoda Soleja, vzpostavitev programa za pravice in vrednote. 12 za, proti, vzdržani sprejeto. 20 za, proti, vzdržani sprejeto. 22 za, proti, vzdržani sprejeto. 23 za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 27 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem je brezpredmeten, pokriva ga kompromis, 28 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Predstavljam, da 28 lahko glasujete. Skrutaj klub konec glasovanja. Zavrnjeno. 15 proti 13 za. 8 je bil umaknjen, 30 za. Predlog sem imel 30. Kdo je za? Proti? Ustržani? bomo to preverili elektronsko. Predlagam, da je 30, glasujte. Škrta, eklu. Konec glasovanja. Zavrnjeno 17 proti 11 za. Predlagam, da je 31 za, proti, vzdržani. Bomo tudi to preverili elektronsko. Predlagam, da je 31. Skrta, eklu. Skutaj klu. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zaprnjeno. 16 proti 12 za. Predlog spremembe 9 je bil umaknjen. Sedaj pa v svežnju 29, 21, 24, 25 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Skratka, je klub. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 proti, 11 za. Prosim, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prosim, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti proti, vzdržani. Sprejeto 11 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlagam 36 za, proti, vzdržani. Sprejeto 38 za, proti, vzdržani. Sprejeto 39 za, proti, vzdržani. Sprejeto 40 za, proti, vzdržani. Sprejeto 37 za, proti, vzdržani. Sprejeto 41 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, vzdržani, sprejeto, 43 za, proti, vzdržani, sprejeto, 44 za, proti, vzdržani, sprejeto, 49 za, proti, vzdržani, sprejeto, 45 za, proti, vzdržani, sprejeto, 46 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko quarante six tout le monde a voté le scrutin Zavrnjeno, 19 proti, 8 za. 47 za, proti, vzdržani sprejeto, 48 za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodne izjave Razumljive 13 za, proti vzdržani. Sprejeto 14 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 15 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 16 za, proti vzdržani. Sprejeto 17 za, proti vzdržani. Sprejeto 3 za, proti vzdržani. Sprejeto 18 za, proti vzdržani vzdržani zavrnjeno, prosim, veš 4 za, proti, vzdržani sprejeto, 5 za, proti, vzdržani sprejeto, 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 19 za. v zvezi z podnebnim imamo vsi predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto, dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Še glasovanje o tako spremenjenem mnenju in sicer poimensko. Skratka, je klub. Konec glasovanja. Sprejeto 24 za, 4 glasovi proti nobenega vzdržanega. Čestitamo gospodu Soleju. Sedaj pa poročilo Gonzales Pons, program pravosodje. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani. Sprejeto 6 za proti vzdržani. Sprejeto sedem za, proti vzdržani. Sprejeto uvodne izjave za, proti vzdržani. Sprejeto dve za, proti vzdržani. Sprejeto tri za, proti vzdržani. Sprejeto štiri za, proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe ena za, proti vzdržani sprejeto in glasujemo tako v spremenjenem poročilu in si se poimensko lahko glasujete. Skrutaj klu. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, 3 glasovi proti, en vzdržan glas. Čestitamo kolegu Gonzalesu Ponsu. Sedaj pa poročilo do Santoš, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Amadma številka 20, za, proti, vzdržani, sprijeto. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani. To ni prav jasno. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 19 proti 9 za. Amandma 23 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma številka 6 za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 7 za. Proti. Vzdržani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 Eh, umaknjen. Uvodne izjave amadma ena za proti vzdržani sprijeto, amadma dva za proti vzdržani sprijeto, 15 za proti vzdržani sprijeto, 6. Aha, preverili bomo. Amadma številka 15, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno 18 proti 10 za. Amandma številka 16 za, proti vzdržani, zavrnjeno 17 za, proti vzdržani, sprijeto. Številka 3 za, proti vzdržani, sprijeto. Številka 4 za, proti vzdržani, sprijeto. Številka 5 za, proti vzdržani vzdržani sprejeto. Številka 18 z ustnim predlogom spremembe o podnebju za proti. To bomo preverili elektronsko. Gre za ta amandma za uskladitev besedilne. Glasujemo.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 glasujemo o celotnem besedilu, tako spremenjenem. Glasujemo poimensko. Mm-hmm manjka en glas torej. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, 3 proti. Čestitke gospodu Santosu. ni hotel vplivati na glasovanje. V redu. Zdaj pa poročilo naše kolegice Vajdere. In sicer solidarnosti sklad za Latvijo, predlogov spremem pni, glasujemo po imensko o celotnem besedilu, glasujemo. Ste vsi glasovali? Ne, niste vsi glasovali. No, in zdaj je konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto 27 glasov za, en proti. Čestitke. redu, zdaj pa imamo še dve poročili. Pola Rubiga. Prvo poročilo. Od digitalnem programu. Amandma številka 17 za proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Amandma številka 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 15 glasov za, 14 proti. Amandma številka 18 za, proti, vzdržani. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Isti rezultat, 15 za, 14 proti, torej je sprijeto. Amandma številka 19 za, proti, vzdržani sprejeto, amandma 20 za, proti, vzdržani, sprejeto, 21 za, proti, vzdržani, to ni prav jasno, 21, elektronsko, glasujemo, konec glasovanja, 15 za, 14 proti. In potem imamo še amandmaje. 20, 21, 1, 22, 2, 23 in do 27. O njih lahko glasujemo vse skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 28 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. Amandma številka 28. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 16 za, 12 proti, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto, 30 za, proti, vzdržani, sprejeto, 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 8 in amandma 23 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Amandma 15 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o celotnem besedilu, ki je tako spremenjeno in sicer poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? pa skoraj. Konec glasovanja. Sprijeto 27 za, 2 glasova proti čestitke. Še eno poročilo Pola Rubiga in sicer o konkurenčnosti, torej program za enotni trg. Amandma številka 16 za proti vzdržani. Poimensko glasujemo o amadmaju številka 16. Torej, elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 proti 10 za. Amandmaji 1, 2 in 3 lahko glasujemo skupaj. Za, proti, vzdržani. Sprijeto kompromisni predlog A za proti vzdržani sprijeto. Amandma 9 v predlogi za proti vzdržani sprijeto. Zdaj pa vodne izjave. Amandma 10 za proti vzdržani sprijeto. Amandma 11 za proti vzdržani sprijeto. Amandma 12 za proti vzdržani sprijeto. To bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17 proti 13. Amadva številka 13 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo elektronsko v drugem delu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 glasov proti 12 za. Amandma številka 14 in 15 lahko glasujemo skupaj z uh, ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprijeto. In zdaj glasujemo o celotnem besedilu poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 glasov za, 3 glasov proti. Čestitke Polu Rubigu. In zdaj pa poročilo, o katerem vam morda ne bo treba glasovati. Gospod Ashworth obžaluje, ampak danes um, se nam ne more pridružiti, tako da se bom poskušal uh, v njegovem imenu oglasiti. In sicer dobili ste že pred nekaj dnevi vso dokumentacijo, ki zadeva te transferje. Govorimo o proračunu za leto 2018, kot ste razumeli, in sicer gre za sredstva, ki se prenesejo iz drugih oddelkov. In najprej Evropsko računsko sodišče, tukaj imamo štiri prenose, tri, ki niso tako visoki in gre za približno 26 tisoč evrov za linije za varnost, za postavke za varnost in na to še postavka za vzdrževanje okrog 30 eh, tisoč evrov in na to še postavka za dokumentacijo in knjižnico 10 tisoč evrov. In četrta zadeva logistiko in vzdrževanje 700 tisoč evrov. Na to pa imamo še transfer za uh, odbor Regine Evropski ekonomsko-socialni odbor. In sicer za nekaj več kot 9 tisoč, 900 eh, tisoč evrov za nepremičnine. Eh, material in tehnične instalacije, gre za transfer, ki je vezan na INF6 in INF7 odbora regij in sicer iz proračunske postavke za nakup nepremičnin in uh, drugega premoženja. Uh, gre za sredstva, ki so višja od 700 tisoč evrov in potem še postavka um, za 66 tisoč evrov, pa še um, postavka za zunanje študije v višini 147 tisoč evrov in nekaj. Tako, če ni. potrebe po dodatnih pojasnilih, ki bi jih lahko podala gospa Sančez, vodja oddelka na Evropskem računskem sodišču in gospod Krambergs, ki je vodja oddelka v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. Mislim, da ni nobenih pripomb, če torej teh vprašanj ni in zato lahko eh, iz tega zaključim, da eh, so ti transferji sprijeti v odboru za proračun. Ja, želite besedo? Ja, Najlepša hvala, predsedujoči. Pri vseh teh eh, prenosih eh, želim povdariti, da bomo mi glasovali proti to, naj se zapiše, da protokol mi temu nasprotujemo. Eh, v redu, vseeno pa vidim, da ni več drugih pripomb in zato odbor proračun, za proračun sklepa, da je to sprejeto, smo pa vaše stališče seveda zabeležili. Eh, ali želi splošni poročevalec besedo zdaj v zvezi s proračunom za leto 2018 in nam predstaviti dva zahtevka za prenos, ki jih je posredovala komisija. Ali imamo še časa? Ja. Tako da bomo lahko na ta način odgovorili na uh, ugodili želji komisije. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, dve prošnji za prenos uh, in sicer je sta to sklepa 29 in 31. Zakaj gre tukaj? Skupaj imamo uh, 42 milijonov evrov, ki jih želimo sprostiti za Venezuelo in Ugando. 27 milijonov evrov bi šlo za Venezuelo, uh, za eh, vodo, sanitacijo, prehrano in tako naprej. 15 milijonov evrov pa bi bilo namenjenih Ugandi, tam bi pomagali milijonu in pol beguncev, ki tam živijo. Odkud bo prišlo teh 42 milijonov evrov? 31 je iz rezerve za nujno pomoč, 7 milijonov iz eh, prerasporeditev v okviru DCI in 4 milijone iz, ministra, iz sklada za civilno zaščito glede vsebine, mislim, da lahko te prenose potrdimo, namreč ta denar je gotovo potreben. Vseeno pa prosim komisijo, da bi nam sporočila pravočasno, če želi izvesti takšne prenose. Pred desetimi dnevi smo sicer dobili ta, eh, to prošnjo in sicer v petek, potem pa smo imeli zeleni teden v zelenem tednu tega ne moremo analizirati. Če bi šlo za kakšen eh, bolj sporni, sporni prenos, bi težko potrdili to. Tukaj lahko vsem kolegom priporočim, da potrdimo ta prenos, če pa bi šlo za kakšno bolj zapleteno temo, pa tega danes gotovo ne bi mogli obravnavati, glede na to, koliko glasovanj je bilo. Torej, sedaj sem pojasnil, zakaj gre in priporočam, da se to spreme. Merci, monsieur le rapporteur général. La commission a entendu votre... Hvala. Gospod splošni poročevalec, komisija eh, je slišala vaš poziv, ki se mu podružujem in ki sem ga omenil že, ko sem začel ta sestanek. Tako da mm, komisija naj zagotovi, da bodo ti zahtevki proučeni v primernem času. Želi še kdo besedo? Torej bomo o tem glasovali elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? No, na, na nekatere je treba kar čakati. Nekateri morda gredo ven, pa pustijo kartico v napravi. No, konec glasovanja. 20 oddanih glasov, 18 za in 2 proti. Odbor za proračun je to torej sprejel. Vidim, da ni drugih sporočil, kar se tiče um, nepremičnin. Kartice torej lahko pospravite, ne bomo več glasovali, tudi informacij o nepremičninski politiki nimamo in zato dajem besedo Sikretu Muresanu, da nam predstavi osnutek za rebalans proračuna za leto 2018. Hvala lepa, predsedujoči. Predlog spremembe proračuna številka 6 je pred nami. Pripravil sem tudi poročilo o tem in tukaj predvidevamo naslednje. Podobno se je zgodilo že lani in pred dvema letoma. V tem času leta komisija ponavadi pripravi predlog spremembe proračuna in to je velika božičnica za države članice, ki imajo potem na voljo več denarja To se je zgodilo lani in tudi pred dvema letoma. Ampak letos je situacija veliko boljša. Izvrš, izvrševanje programov je veliko boljše, programi so sedaj dobro delujoči in zato je predlog spremembe proračuna letos veliko boljši kot tisti lani in pred dvema letoma. Ta osnutek predlaga samo manjše uh, znižanje 48,7 milijona, ko gre za odobritev za predozeme obveznosti in 44,7 milijona, ko gre za odobritve plačil. Toliko glede eh, stroško, kar se tiče prihodkov, pa imamo rebalans, ko gre za lastna sredstva v evropskem proračunu. Gre za tehnično spremembo, ki je tudi popolnoma samodejna. Zakaj gre? znižajo se carinski prispevki, ki so jih pobrale države članice in sicer za 2,6 milijarde evrov. Poleg tega se znižala tudi um, osnova za davke znotraj tip uh, prost, postavka. In če so prihodki iz lastnih sredstev nižji, potem to samodejno pomeni tudi, da morajo države članice prispevati na podlagi eh, svojih prispevkov in zato prihaja do te spremembe proračuna. Namesto iz prispevkov iz lastnih sredstev bomo to sedaj dobili iz eh, sredstev GNI od držav članic. Svet mora seveda najprej potrditi ta predlog spremembe proračuna, potem pa bomo imeli 8-tedenski postopek eh, usklajevanja z nacionalnimi parlamenti, šele to bomo o tem glasovali. Predpostavljam, da bomo decembra torej glasovali o tem predlogu, ampak z moje strani mislim, da gre tukaj samo za tehnične spremembe. O tem smo razpravljali tudi na zadnjem trialogu z svetom in komisijo, tako da predpostavljam, da tukaj ne bo večjih težav. Poročilo sem predstavil danes, decembra pa bomo o tem glasovali. Najlepša hvala. Merci, hvala, gospod splošni poročevalec. Ima še kdo kakšno vprašanje, pripombo? Ne. Torej. Bomo določili rok za uložitev predlogov eh, sprememb, 19. november ob 18. najkasneje. 21. novembra bomo glasovali v odboru za proračun, tako da bo besedilo lahko prišlo na plenarno zasedanje na uh, drugem novembrskem zasedanju. Mobilizacija du fonds d'ajustement à la globalisation. Črpanje sredstev iz sklada za prilagoditev globalizaciji, poročilo Eider Guardia Sabal. Hvala, predsednik. Zelo na kratko bom povedala, glede na to, da nas je vse manj tu prisotnih v odboru za proračun. Eh, eh. Torej, kar k bistvu. Gre za prošnjo za uporabo sredstev iz eh, sklada za prilagoditev globalizaciji. Drugič se je zgodilo, da je regija Atika zaprosila za to uh, mobilizacijo sredstev iz teh eh, skladov. Govorimo o 1500 odpustih iz različnih uh, podjetij, treh različnih obje, uh, podjetij. 2,3 milijona evrov bi tukaj prispevali. Torej, uh, 53 odstotkov celotnih stroškov. Kakšni ukrepi so predvideni za temi sredstvi? To smo načrtovali skupaj z Združenjem novinarjev in pa z Ministrstvom za delo. Je bilo to sklejeno, nimam kaj več za dodati. Merci, merci pour cette communication. Hvala hvala za to sporočilo in spodbudne besede. Želi še kdo besedo? Ne? No. Naj povem, da je najkasneje 6. november čas za vložitev predlogov sprememb, torej jutri opovdne. V odboru bomo glasovali 21. novembra in na plenarnem zasedanju na drugem zasedanju v novembru. Zdaj pa Jens Geier, nadzor nad delom agencij, izvoli. Um, Najlepša hvala, predsedujoči. V krasnem nemškem jeziku obstaja tudi izraz, da lahko govoričimo toliko, da se dvorana čisto izprazni. Upam, da se mi to ne bo zgodilo, namreč že tako in tako je malo kolegov tukaj. Torej, izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogočajo parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami, to je zelo zanimiva tema. Jaz sem poročevalec v senci za agencije in eh, prav zato sem se odločil, da moramo tudi mi pripraviti mnenje pri tej pomembni temi. Smo pa zelo omejeni glede tega, koliko lahko napišemo v to mnenje, zato eh, seveda vabimo vse kolege, ki želijo sodelovati tukaj pri pripravi mnenja oziroma podati kakšne komentarje. Sam sem napisal zelo strnjeno mnenje, zakaj, zato ker me poslovnik sili k temu. Vem, da bi lahko tukaj še kaj dodal, ampak žal sem zelo omejen s, prosto s prostorom. Osredotočil sem se predvsem na financiranje agencij preko pristojbin, o tem smo namreč že veliko krat govorili v našem odboru. Opozoril sem na to, da gre tukaj za eno milijardo evrov, ki jih eh, pridobimo preko financiranja s pristojbinami. Seveda je to mogoče samo takrat, ko poslovni model to omogoča, se pravi, da gre za pristojbine eh, za določene storitve, ki jih agencije omogočajo industriji. V agenciji za temeljne pravice to seveda ne bi šlo. Pa še nekaj, kar je pri nas zelo pomembno vprašanje, sedež agencij. To je izjemno pomembno tudi za države članice. V preteklosti smo imeli tukaj nekaj nenavadnih situacij tako da so nekatere agencije naprimer, več, imele več kot en sedež. Poleg tega smo imeli v preteklosti tudi določene agencije, ki so bile locirane na zelo obrobnih mestih, nekaj jih eh, ima še vedno sedež, zelo daleč in to vsekakor predstavlja problem. Namreč, če v mestu ali v bližini sedeža agencije ni mednarodne šole, potem to omejuje možnosti agencije, da bi najela strokovno osebje. Namreč, eh, strokovnjake seveda zanima, kam bodo lahko njihovi otroci hodili v šolo. To je problem, ki se pojavlja in prav zato komisijo pozivamo k temu, da tiste agencije, ki imajo dvojni sedež, da bi se to spremenilo, oziroma da naj se pripravi agencija, ali je torej ocena o tem, ali je torej smiselna. Pa še ena tema v zvezi z osebjem, gre za tako imenovani koeficient preračunavanja. Gre za plačni koeficient in sicer v državah članicah Evropske unije, kjer nimajo evra, se plačuje zaposlene po takšnem eh, preračunalnem koeficientu, ki je se negativno odraža na njihovo plačo. Frontex ima naprimer sedež v Varšavi in eh, koeficient preračunavanja po tem predstavlja veliko težavo. Torej, tisti, ki so zaposleni v Varšavi, v Frontexu dobivajo nižje plače kot drugi, ki so zaposleni v drugih državah Evropske unije. Prav zato je težko pridobiti strokovnjake za Frontex. Že tako in tako težko najdemo tukaj ljudi, ki želijo delati v Frontexu, veliko sredstev je temu namenjenih in zato je to res pomembno vprašanje. Zadnja točka, ki jo omenjam, pa je demokratični nadzor. Države članice so v preteklosti resno razmišljale o tem, kako bi lahko v nadzorne odbore vključile vsaj enega zastopnika ali zastopnico držav članic. Ampak seveda obstajajo tudi zelo majhne agencije, v katerih je število zaposlenih manjše kot pa število predstavnikov držav članic v, v, v upravnem odboru. To je nenavadna situacija, ampak vsi vemo, kakšno je stališče sveta, ko gre za vrčevanje. Vprašanje je potem tudi, kako bi lahko kako je potem s tem, da se imenuje naprimer evropskega poslanca v upravni odbor, ki je nekako pristojen za podobno področje. Obstaja neko skupno razumevanje glede tega, da bi vse tri institucije imele enoten način obravnave decentraliziranih agencij. Gre za dogovor o pomembnih vprašanjih, ki niso rešena v pogodbi. To skupno razumevanje potem eh, vključuje tudi demokratični nadzor s pomočjo teh eh, predstavnikov v upravnem odboru. Torej, to so točke, na katere sem se osredotočal v mnenju, bom pa vesel kakršnih koli komentarjev. Merci, monsieur le rapporteur en charge des agences. Hvala poročevalcu, ki je zdolžen za agencije. No, v glavnem se strinjamo za vašim mnenjem. Kdo se želi odzvati? Gospod Fernandež. Hvala. Oglašam se v imenu kolege Sarvama, ki spremlja ta dosje in ki žal danes ni mogel priti. In se zato opravičuje. gospod Sarvama se strinja z mnenjem gospoda Gajrja in želi tri točke poudariti. Prvi so plačni koeficienti, po njegovem mnenju bi jih bilo treba popraviti, tako da bodo odsevali dejanske stroške. Še naslednja točka je ta, da bi proračun za agencije morali pripravljati skladno z načelom performance-based budgeting. Osebno še zdaj ne vem prav dobro, kaj naj bi to pomenilo, ampak v zvezi s tem to vedno govorimo to pomeni verjetno totalno revolucijo proračuna, ampak nismo še tega videli, še vedno pa upamo, da bo do tega prišlo. Pa čeprav proračun Evropske unije ni enak proračunu držav članic in pogosto na to pozabljamo, to je prora, ta proračun se ne določa na letni ravni. Ne moremo letos reči, da bo drugo leto predstavljal vem, 2% eh, BDP-ja in da bo potem naslednje leto spet pa manj, 2 odstotka manj. To pač ni možno in uh, zato vas skušam na to opomniti, da je zelo pomembno razmišljati tudi o prihodkih. No, to sem sam dodal k temu, to ni bilo mnenje gospoda Sarvame. Tretja točka, ki jo izpostavlja pa gospod Sarvama, pa je ta, da je treba jasno določiti prioritete, delo in naloge agencij, zato da se te ne bodo podvajale, da se delo ne bo podvajalo in to bi lahko izboljšalo učinkovitost in sodelovanje med agencijami. Hvala. Je še kdo želel besedo? No, v redu, gospod poročevalec. Upamo, da bodo te agencije res prave agencije. In da ne govorimo o agencijah zato, ker bi želeli ugajati eni ali drugi državi članicami. Eh, vsaka od teh agencij postane predmet, eh, preko katerega določena država članica vrani svoje interese. In razmišljamo tudi o prestrukturiranju nekaterih agencij ki že imajo podobne pristojnosti in ki bi jih lahko združili v neko novo agencijo in to je zelo težko. Imamo tudi problem z agencijami, ki imajo dokaj ugodne eh, tarifne pogoje, saj morajo tisti, ki se na nje obračajo, plačati za to neko kotizacijo. Eh, Ampak po drugi strani so konkurenčne nekatere nacionalnim agencijam. No, to želim poudariti, te specifike, zato ker pogosto ta porazdelitev agencij odseva predvsem neke nacionalne egoizme, ne, pa, ne zasleduje pa toliko cilja solidarne Evrope. No, kakorkoli vaše mnenje se pripravlja, predlogi sprememb v četrtek do 18. 18. decembra bomo glasovali v odboru in šele februarja bo odbor AFKO, ki je vsebinsko pristojen za to vprašanje, glasoval o tej temi. Hvala lepa, gospod predsednik. Porazdelitev agencij Torej, eh, jaz sem se pogosto ponorčeval iz tega, namreč kot eh, zgodovinar sem to vedno primerjal s srednjim vekom. No, preden se eh, kdo ... Torej ... Govorimo o nezakonskih otrocih, ki eh, so bili pač v srednjem veku pogosti in potem, ko so nastali, se nihče ni več zanimal za njih, torej pankrti, ne vem. In podobno je pri teh eh, agencijah tudi, naprimer Evropska agencija eh, za, za poslovanje, tukaj imamo zelo podobno situacijo kot pri nezakonskih otrocih, se mi zdi. Nekatere države članice namreč nimajo agencije na svojem ozemlju in te bodo gotovo izpostavljale, kako je ta agencija pomembna in zakaj mora biti točno pri njih. Pa sploh ne gre za, eh, državo, pa sploh ne gre za odločitev držav članic. Ko smo iskali novo lokacijo za Cepol, se je Združeno kraljestvo odločilo to agencijo umestiti v zelo odročen kraj in potem je bilo smiselno, da bi to prenesli v Hak. Namreč tam imajo sedež že druge um, agencije, ki op op opravljajo podobno delo, ampak sedež je bil predstavljen v Budimpešto. Veliko poslancev se je zauzemalo za to, da dobro, če že agencija ne bo prišla v Hak, naj pa bo predstavljena v njihovo specifično državo članico, torej tisto, iz katere prihaja nek specifični poslanec. Ja, vedno je lepo, če se lahko poslanec pohvali s tem, da se je boril za to, da neka pomembna institucija svoj sedež prestavi v njihovo domače mesto, naprimer. Ampak to, da vas bodo doma hvalili, morda še vedno ni najbolj pametna odločitev za neko evropsko agencijo. Smiselno bi bilo torej, da imamo objektivne kriterije za lokacije teh agencij. Prvo vprašanje je dostopnost. V bližini mora biti veliko mednarodno letališče, naprimer. še sploh, če gre za agencijo, ki ima veliko mednarodnih stikov. Tako je naprimer Evropska agencija za kemikalije, Evropska agencija za medicino, tukaj obstaja veliko ljudi, ki morajo neposredno potovati za to, da certificirajo te snovi in zato potrebujemo veliko mednarodno letališče. Poleg tega mora biti v mestu oziroma v bližini mesta mednarodna šola za otroke zaposlenih na agenciji. Gre za vprašanje, ki je izjemno pomembno in gre za praktično vprašanje, ki je pomembnejše od nekih notranjih ravnovesij znotraj Evropske unije. agenciji iz Združenega kraljestva sta bili sedaj predstavljeni. EMA, Evropska agencija za medicino in za zdravila, bo sedaj predstavljena v Amsterdam. Nizozemska vlada se je začela boriti za sedež EME, potem ko je eh, bilo odločeno, da se bo EMA predstavila na nizozemsko in se je zastavilo vprašanje, ali bo nizozemska prevzela tudi večji del najemnine za to agencijo, no potem pa niso bili več tako nadušeni. Italijanska vlada pa ne more preboleti tega, da se je EMA torej predstavila v Amsterdam in ne Milano italijanski kolegi vedno znova opozarjajo na to, kako zanimivo in kako dobro bi bilo, če bi ta agencija imela svoj sedež v Milano. Nihče torej ne bo vedno zadovoljen. Po drugi strani pa je smiselno, da se upoštevajo neki temeljni kriteriji. Ko gre za razdelitev teh agencij, mislim, da je bila večina odločitev sprejetih. zaenkrat torej ne bo več eh, veliko novih stvari, razen če si bo Evropska unija zadala nove naloge, kot naprimer pri direktivi o napotitvah. Ta bo učinkovita samo, če jo bomo lahko tudi nadzorovali. V primeru, da bo ta nadzor prevzela Evropska agencija za zaposlovanje, naprimer, eh, je to mogoče in v tem primeru bo prišlo do novih nalog za agencijo. še en komentar tukaj. Pohvalil bi Evropsko komisijo, namreč zelo natančno eh, so upoštevali, kakšna je pravna podlaga nove agencije. Pri ELA smo videli, kako je pri oblikovanju proračuna določeni programi, ki jih bo izvajala Evropska agencija za zaposlovanje, se oblikujejo tako, da se proračun prenaša na delovni proračun ILA. To se mi zdi zelo smiselno. In podpiram to, kar je povedal predsednik, namreč eh, potrebujemo jasno ločitev pri pravni podlagi. V to je potrebno vložiti trud, ampak vseeno mislim, da je to smiselno. Ena izmed agencij, ki ima sedež v Torinu, se ukvarja z mednarodnim izobraževanjem in tako naprej. In mislim, da obstajajo tukaj zelo podobne metode, to bi bilo možno povezati na nek način. Ampak, eh, gospod predsednik, predlagam vam, da greste s tem predlogom v eh, odbor za zunanje zadeve. Tam vam, vam, vam bodo takoj povedali, da je to njihova agencija in da ne smemo v to posegati vsak odbor je pač povezan z nekimi določenimi agencijami, ki so v njihovem področju dejavne in s katerimi odbor dobro dela, dobro sodeluje. Zato so kolegi tukaj zelo zaščitniški. V primeru, da vprašamo, ali je ta agencija potem res eh, potrebna in ali ne bi bilo mogoče nalog upraviti tudi drugače, postanejo hitro precej jezni in razdražljivi. Donc, pour... Euh, Hvala. Torej, imamo datum za predloge sprememb. 19. Eh, novembra ob 18. najkasneje in 10. decembra glasovanje v odboru. Zdaj pa besed, bi dal besedo gospe Hauteli, ampak ker ji ni uspelo priti, je prosila, da bi jo gospod Tarant zastopal in predstavil njen osnutek mnenja v imenu našega odbora v zvezi s sporazumom za ribištvo med Evropsko unijo in slonokoščeno obalo. Gospod Tarant, izvolite. Thank you, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto kratek eh, komentar. Namreč v našem odboru je število članov približno tako veliko kot na sestanku koordinatorjev. Tako da bi na kratko povedal, zakaj tukaj gre. Uh, Moj prvi, moje prvo poročilo v tem odboru je bilo izjemno podobno temu. Šlo je za eh, sporazum med Evropsko unijo in eh, Senegalom. No, od takrat naprej pa Senegalci, kot tudi portugalski, škotski in drugi ribiči uporabljajo moje ime kot eh, kletvico. Gre namreč za ljudi, ki ne razumejo vrednosti pri teh naših sporazumih. Vedno je premalo. Gospa Hautela pa sedaj poskuša narediti boljše pri sporazumu za slono koščeno obalo. Želela je, da izpostavimo še posebej prvo točko, namreč sporazum med Evropsko eh, skupnostjo in slono koščeno obalo lahko izboljša življenje za tiste, ki so dejavni v sektorju predelovanja rib in njihove države. Zato spodbujamo Evropsko komisijo, da nadaljuje z dialogom z lokalno skupnostjo, tako da bodo še posebej ženske, ki so zaposlene v sektorju predelovanja rib, eh, res izkoristijo prednosti tega sporazuma, tako da lahko, do, eh, da lahko pripomorejo k eh, torej boljšemu življenjskemu standardu. Najlepša hvala. Hvala hvala, da ste nas razsvetlili glede namenov gospe Hautele in njenega osnutka mnenja. In zdaj se obračam na druge kolege, ki jih uh, je zanimala ta točka in so vzdržali tukaj do te pozne popovdanske ure. Da je to odlično poročilo, pravi gospa Gardija Sabal. To prosim prenesite gospe Hauteli in no, dejansko nam je gospod Tarant to zelo talentirano, prepričljivo predstavil. Želi še kdo besedo? Še, če, če ne, potem še enkrat informacija o predlogih sprememb, ki, mora, ki morajo biti vloženi do 12.9. novembra. In glasovanje v odboru za ribištvo, ki je pa pristojno uh, vsebinsko, pa bo 3. januarja. No, dragi kolegi, prišli smo na konec dnevnega reda in rad bi vam povedal, da se bomo spet sestali 21. in 22. novembra in takrat bomo No, danes smo pregledali celo vrsto osnutkov mnenja, o katerih bomo glasovali in seveda bo treba priti še do konca teh mnenj. In to srečo bomo imeli 21. in 22. novembra. 27. novembra bo skupna seja odborov Buč in Kont in takrat bomo se bomo lotili vprašanja pravne države ter potrebe potem, da se pravna država in druge temeljne vrednote Evropske unije spoštujejo. 3. december InvestEU, skupna seja odborov Poč in Ekon, in dosjeji v zvezi z krepitvijo evrskega območja in 10. decembra v Strasburu pa bomo imeli dodaten sestanek odbora za proračun in to bo tudi zadnji sestanek v letu 2018. Gotovo bo to velik trenutek za nas. Rad bi povabil koordinatorje in poročevalce v Senci da se ponovno sestanejo tukaj ob 17.45 na prvem pripravljalnem sestanku. In asistenti skupin ter politični svetovalci, prosim, pokličite tiste, ki so bili imenovani za to, da za udeležbo oziroma sodelovanje v spravni ekipi. Uloga vsakega izmed njih je pomembna in uh, eh, zato To predvsem tudi za dosego kvoruma v odločilnih trenutkih. No, če nihče drug nima besede, zaključujem se sestankom in ob 17.45 se ponovno dobimo tukaj za pripravo spravnega postopka.